Uh, Lepo pozdravljeni, kolegi. Najlepša hvala, da ste prišli pravočasno. Se upravičujem, da smo začeli z rahlo zamudo, ampak najlepša hvala, da ste vsi prišli. Zavedam se, da je četrtek popovdan, vendar pa je na dnevnem redu pomembna točka, tako da sem vesel, da je vsem uspelo priti. In sicer gre za prvi dialog uh, s komisarjem za varnostno unijo Julianom Kingom in eh, vesel sem, da je z nami. To točko smo nekajkrat preložili, tako da sem sedaj vesel, eh, da je dejansko na dnevnem redu. Tako da hvala za potrpljenje vsem. In hvala vsem, ki so se odeležili tudi pripravljalnega sestanka za to srečanje in hvala Barbari, da je predsedovala temu sestanku. Komisarja Kinga smo imenovali kot eh, komisarja za varnostno unijo in to je povezano z nujnostjo izboljšanja varnostne situacije v Evropski uniji. Zaradi tega smo v odboru Libe se odločili, da oblikujemo bolj strukturiran, tako imenovan varnostni dialog eh, med odborom Libe, med Evropsko komisijo in eh, predsedstvom sveta in tudi strokovnjaki iz držav članic. Ta dialog naj bi potekal vsaj dvakrat na leto, toliko kot opomnik to smo oblikovali tako, da bi lahko omogočili bolj celovito in poglobljeno razpravo glede specifičnih tem na področju varnosti. Prvi varnostni dialog z gospodom Čuljanom se bo osredotočal predvsem na instrumente za izmenjavo podatkov na področju varnosti. To je zelo pomembna tema, o kateri smo razpravljali tudi o preteklih priložnostih v odboru. Menimo pa, da je treba tem vprašanjem posvetiti bolj poglobljeno razpravo. Hvala komisarju tudi za vse dokumente, ki ste jih poslali vnaprej. Hvala, da ste se odzvali na naša popraševanja ob pripravi na ta sestanek in hvala, da ste se udeležili tudi pripravljalnega sestanka 6. marca skupaj z nacionalnimi strokovnjaki za pregon. Mislim, da bi bilo dobro, da bi uvodoma komisarju dali priložnost, da spregovori najprej o napadih v Londonu in eh, morda tudi o obletnici napada v Bruslju. To bi se mi zdelo primerno. Gospod King, lepo pozdravljen, izvolite. Thank you. Uh, thank you for the invitation. Good afternoon. Najlepša hvala in hvala za povabilo. Če dovolite, bi najprej spregovoril o včerajšnjih dogodkih, preden se lotimo vsebine predvidene na dnevnem redu. Predvidevam, da govorim v imenu vsem, vseh, ko pravim, da so včerajšnji napadi na pešce, ki so hodili po Westminsterskem um, mostu in napadi pred Westers, Westminstersko palačo, so, da so bili šokantni in uh, seveda sočustvujemo z družinami žrtev. In mislim, da ni na ključje, da je do napada prišlo prav prvi obletnici napadov v Bruslju, v belgijski prestolnici. Smo obeleževali poboj 32 ljudi in uh, ti dogodki so postili posledice št, pri še večjem številu ljudi. In vzorec eh, delovanja storilca iz Londona je vzorec, ki smo ga videli že večkrat, naprimer v Unici, na Dan državnosti v Franciji in tudi ob dogodkih v Berlinu, kmalo pred eh, Božičem. Šlo je za uporabo vsakdanjega objekta, gre za uporabo tovrnjaka, ki je bil usmerjen proti najmehkejši tarči, nam, državljanom ki nismo gražnja nikomor v našem vsakodnevnem življenju. Pri zadnjih eh, napadih je stopnja nevarnosti v Evropi bila poostrena dlje časa. Napad pred eh, parlamentom, pred britanskim parlamentom je tudi napad na demokracijo. in mislim, da celotna Evropska unija ta dogodek obravnava tako. Tisti, ki izvajo te napade, želijo s tem napasti naše vrednote, naš načil, način življenja. Vendar pa jim ne bomo dopustili, da jim uspe, tako da je imela Francija prav, ko je lani poleti nadaljevala z um, Evropskim prvenstvom, kljub napadom, ki so potekali v Nici in tudi odločitev nemških oblasti decembra, da bodo še vedno potekali božični sejmi, je bila dobra. Poostrili pa so varnost. Stotne varnosti ne bomo mogli nikoli zagotoviti in tudi tveganje nikoli ne bo nično. Lahko pa še naprej čim bolj otežujemo pripravo nadaljnih napadov. In mislim, da tu napredujemo. Gre za skupinska prizadevanja, da bi otežili delovanje teroristom, jim zožili manevrsko polje. Obenem krepimo tudi našo odpornost in s tem moramo nadaljevati. In danes bomo spregovorili o enem izmed koščkov te sestavljanke. Tako da najlepša hvala, da ste mi dali priložnost, da podam te uvodne pripombe. Sedaj pa naj se spustim v vsebino, ki je na današnjem dnevnem redu. Na tej seji bi razpravljali o instrumentih za izmenjavo informacij. Gre za del arhitekture, ki je namenjena okrepiti, okrepitvi naše kolektivne varnosti. In z veseljem spregovorim o tem področju. Na vašo željo smo vam poslali nekaj podrobnih informacij, informacij o zadju. In kolikor vem, ste na podlagi tega imeli tudi plodno razpravo z nacionalnimi strokovnjaki. Grožnje postajajo če dalje bolj kompleksne, zato je izmenjava in posredovanje informacij še toliko bolj pomembna, zato da bi lahko okrepili varnost naših državljanov. Samo skupaj se lahko odzovemo na raznolike grožne, ki jih predstavlja terorizem, pa tudi organizirani kriminal in kibernetski napadi. Kot sem dejal prej, sem popolnoma prepričan v to, da je prvi korak ta, da je treba izkoristiti obstoječo zakonodajo in pobude za to, da spodbujamo izmenjavo informacij med vsemi akterji na področju varnosti. Zato je komisija nenehno pozivala države članice, da izkoristijo potencijale obstoječih informacijskih sistemov na evropski ravni. Nenehno podpiramo države članice na tem področju, zagotavljamo sredstva, strokovno znanje in izmenjavo dobrih praks. Komisija je v preteklih letih v to uložila veliko truda. Aprila 2016 smo oblikovali strategijo za informacijske sisteme za meje in varnost. Tu smo analizirali obstoječe varnostne sisteme v Evropski uniji, opredelili smo vrzeli in pomakljivosti ter predlagali ukrepe, ki bi jih lahko sprejeli, da bi se odzvali na te pomakljivosti. Potem boljša, iz, iz, boljša uporaba obstoječih sistemov, tudi to je eden izmed stebrov, ki bi okrepil trenutno veljavne sisteme in eh, spodbojal njihovo interoperabilnost. Pri, imeli smo tudi priložnost za razpravo o izmenjavi informacij med plenarnim zasedanjem februarja. Za tiste, ki na razpravi niste bili prisotni, naj eh, povzamem, kakšno je stanje glede trenutnih eh, sistemov. Najprej šengenski informacijski sistem. Kot veste, je ta informacijski sistem najbolj široko uporabljen strani organov kazenskega pregona in mislim, da kaže na velik operativni uspeh. Države članice iz leta v leto če dalje pogosteje uporabljajo ta sistem. Leta 2016 so nacionalni organi preverjali um, podatke v sistemu SIST v skoraj 4 milijardah um, primerov, kar je 40-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2015. Število zadetkov se je povečalo 150 tisoč leta 2015 na več krot, kot 200 tisoč v letu 2016. Kljub temu pa bi z tehničnega in operativ, eh, operativnega vidika SIS lahko še izboljšali, da bi bil ta sistem bolj učinkovit. Zato je komisija predlagala tudi zakonodajne predloge in več o tem čez trenutek. Naša agencija EULISA deluje v trenutnem eh, zakonodajnem okviru za to, da bi izboljšala sistem SIS. E Vzpostavlja AFIS, eh, avtomatski sistem za prepoznavanje prstnih odtisov. Organi pregona in policisti bi lahko uporabljali sistem za prepoznavanje zadetke na podlagi prstnih odtisov. Tako bo lažje identificirati osebe in ugotoviti, ali morda potujejo pod lažno identiteto. Gre za na projekt, ki naj bi ga v pilotni obliki uvedli v šestih državah članicah. Komisija se ukvarja tudi s ozaveščanjem v državah članicah. Mislim, da smo zaradi tega lahko povečali število poizvedb in okrepili uporabo sistema SIS eh, pri nacionalnih organih. Z dolgoročnega vidika lahko rečemo, da je šlo, prišlo do 800-kratnega povečanja diskretnih poizvedb eh, v sistemu SIS v preteklih eh, dveh letih. Na to Primski sklepi, to so pomembna urodja, ki krepijo čezmejno sodelovanje. Sprejeli smo jih leta 2008 in omogočajo izmenjavo informacij glede DNA, prstnih otiskov in eh, registracije vozil. Datum za začetek izvajanja v državah članicah je bil august 2011. Eh, Pet držav članic pa še vedno ni skladni spremskimi sklepi. Komisija je sprožila postopke glede kršitve lani septembra. Prejeli smo odziv strani vseh petih držav članic in eh, trenutno poteka preučevanje teh odgovorov, preden se odločimo o naslednjih korakih. Poleg tega komisija podpira izvanje primskih sklepov, prek spodbujanja in izmenjave informacij in dobrih praks. Potem tretjič, švedska pobuda, ki, kot veste, omogoča skupni pravni okvir za izmenjavo informacij med državami članicami. Dosegli smo dober napredek pri izvajanju, vendar pa med državami članicami pri uporabi še vedno obstaja razlike. Trenutno izvajamo oceno skladnosti, zato da bi dobili širšo sliko. Na to se bomo odločili o tem, kateri naslednji koraki bi lahko bili koristni za to, da bi zagotovili celovito izvajanje strani vseh držav članic. Potem sklep eh, sveta glede izmenjave informacij na področju terorističnih dejanj. Sklep 205.601. Tu gre za sodelovanje med eh, Eurojustem, Europolom in državami članicami. Gre za izmenjavo informacij, ki je možna, razen če bi s tem ogrozili same preiskave. Ta sklep smo še okrepili prek eh, predloga direktive za boj proti terorizmu. Tako da bi se v tej priložnosti še enkrat rad zahvalil parlamentu in predvsem temu odboru za vstrud, ki so ga uložili v obravnavo tega doseja, ki bo, po mojem mnenju, močno prispeval k okrepitvi naše varnosti. In eh, Tu je še vizumski informacijski sistem, ki tudi omogoča krepitev varnosti v državah članicah. Od septembra 2013 imajo organi pregona dostop do tega sistema na podlagi posebnega sklepa. S tem se omogoči dostop do sistema eh, VIS za organe pregona, vendar so te ureditve zelo razdrobljene in različne v državah članicah. Glede iz, izmenjave informacij med eh, Europolom in Eurojustom smo v preteklih letih okrepili sodelovanje. Naprimer, število priglašenih eh, tujih borcev, ki se vnesijo v sistem Europol, eh, je bilo povečano za dvakrat. zaradi česar je prišlo lani januarja do vnosa več kot 848 tisoč oseb, kar pomeni, da je prišlo tudi do povečanja zaupanje vzajemnih informacijskih sistemov. Obenem pa smo okrepili tudi robustnost in varnost samih informacij. Potem direktiva o PNR, o evidenci podatkov o potnikih. O tej smo že razpravljali, pa še vedno ni ustrezno izvajanje. Kot veste, imajo države članice na voljo časa do maja 2018, da izvedejo to direktivo. In komisija je v ta namen lani novembra oblikovala tudi smernice in priporočila. Komisija je organizirala tudi namenske sestanke in delavnice. Predvideli smo tudi financiranje in namensko platformo za strokovnjake glede naučenih lekcij. Prav tako bomo sprejeli izvedbeni sklep o formatih in eh, protokolih za prenos, ki bi jih morali upoštevati letalske družbe, ko posreduje podatke o potnikih eh, nacionalnim organom. Sedaj se bomo sredotočili še na nadaljne pobude. Aprila 2016 smo prek strategije izpostavili vrzeli, ki jih ugotavljamo na področju varnosti. Predlagali smo, da se glede na to ukrepi šengenski informacijski sistem. Ti predlogi bodo prispevali k učinkoviti izmenjavi informacij med državami članicami za boj proti čezmejnemu kriminalu in terorizmu. Okrepili bomo tudi upravljanje in varnost na mejah. In prvič smo kot obvezen element unesli nujnost vnašanja opozoril v sistem SIS za tiste osebe, ki so ustoljene terorizma. Tudi za tretje državljane smo unesli obveznost vnosa prepovedi vstopa v sistem SIS, tako da bi zagotovili večjo preglednost. Prav tako smo zagotovili dodatne varovalke na področju varnosti osebnih podatkov, tako da je to usklajeno s trenutno veljavno evropsko zakonodajo. Toliko glede trenutne situacije. Veselim se nadaljne razprave in z veseljem bom sodeloval s poročevalci pri nadaljem delu. Glede drugih eh, predlogov, ki so pred nami, gre tu za revida, revizijo Eurodaka in eh, za revizijo direktive o, o vračanju in eh, glede širitve evropske evidence o obsodbah tudi na tretje, držav, tretje državljane. Junija bomo predstavili nov predlog na tem področju. Prav tako bomo v šengenskem sistemu predvideli tudi bolj natančno spremljanje premikov državljanov tretjih držav, tako da bodo imeli organi boljši upogled v to, kdo prehaja šengenske meje. Boj proti terorizmu bomo okrepili tudi prek sledenja mm, osumljencev in obtožencev ter eh, njihovih žrtev. Gospodu Diasu Demeri se zahvaljujem za delo, ki ste ga začeli na tem področju in eh, veselim se nadaljnih eh, razprav in upam, da bomo k malu zaključili z razpravami. Potem pa naj spregovorim še o sistemu ETIAS, o Evropskem sistemu za potovalne informacije in odobritve. Tu bomo lahko ocenjevali tveganje za, državlj, za tretje državljane, ki so izuzeti vizumske obveznosti preden pride v šengensko območje. Ta sistem bo okrepil varnost v Evropski uniji. Institucije so prek skupje izjave dejale, da je ta sistem prednostne narave in da bi ga morali sprejeti pred koncem leta. In z veseljem podprem gospod porečevalko, gospod Gal, pri tem delu. Slišali smo, da je delo na področju Evropskega sistema za potovanje informacije in odobritve ETIAS odvisno tudi od eh, napredka na podlagi podlage za izmenjave informacij. Vendar nisem prepričan, da je tako. Lani smo ETIAS predlagali kot uh, odziv na informacijsko vrzel na področju brezvizumskih potnikov. In to vrzel je treba zapolniti, če želimo zagotoviti varnost naših meja. ETIAS je samostojen instrument in bo prispeval k uh, zapolnitvi te vrzeli in bo prispeval k interoperabilnosti. Ker je treba nujno ukrepati na področju ETIAS-a, se je komisija odločila, da ne bo predstavila ocene učinka. In vem, da ste nekateri zastavljali vprašanja glede tega. Vendar pa smo opozorili na obsežno študijo izvedljivosti, ki je bila objavljena istočasno kot predlog sam. Ker moramo res nujno zapolniti to vrzel, je ključnega promena, da, vse, da so se vse institucije odločile, da bodo ETS eh, v trenutni situaciji obravnavale prednostno. Delo, ki pa ga upravljamo na področju interoperabilnosti, pa ne bi smelo privesti do tega, da zaustavimo ali pa podaljšujemo pomembno delo na drugih zakonodajnih eh, ukrepih glede ETIAS-a in pogoje vstopa in glede okrepitve sistema SIS. S tem ne bomo odložili ali podaljšali dela na teh informacijskih sistemih. ETIAS je treba vzpostaviti, ne glede na to, kakšen bo naš končni dogovor glede interoperabilnosti. In naj spregovorim o, prav o interoperabilnosti na zadnje. Gre za boljše vzajemno sodelovanje med vsemi informacijskimi sistemi. Zadnjič, ko sem bil tu januarja, sem razpravljal o notranjih ugotovitvah eh, visoke skupine glede informacijskih sistemov in interoperabilnosti. Ta skupina je bila oblikovana zato, da bi razpravljali o različnih možnostih v okviru interoperabilnosti. Ta skupina je nadaljevala z delom in um, zgodaj v začetku maja bo pripravila poročilo in zgodnje ugotovitve. V skladu s strategijo iz aprila 2016 je komisija um, se zavezala, da bo vam, parlamentu in svetu do sredine maja predložila konkretne predloge kot osnovo za razpravo o poti naprej. Najlepša hvala za pozornost in se pravičujem, da sem bil nekoliko dolg. Veselim se današnje razprave. Okay, thank you very much, uh, Commissioner. Hvala lepa, gospod komisar. Zelo sem vesel, da so se kolegi uh, potrudili in prišli sem, ne glede na to, da je četrtek popovdne. Uh, eh, o svoji predstavitvi ste se dotaknili nekatere stvari, ki nas skrbijo in ki vzbujajo velik interes. Uh, pred mano je dolg seznam govornikov. Uh, Ampak videti je, da imamo na voljo dovolj časa, ne pa bom dal besedo koordinatorjev. Roberta Macola, izvolite. Hvala lepa, Klod. Hvala lepa, komisar, da ste danes z nami in hvala lepa, da ste nam podali pregled nad vsemi ukrepi Evropske komisije na tem področju. Včeraj smo doživeli teroristične napade in sicer na dan prve obletnice terorističnih napadov v Bruslju in to kaže na to, da je terorizem še vedno velika grožnja v Evropi in v naših državah članicah. Zato mora naš odbor še vedno pozivati Evropsko komisijo, naj bo pozor na tem področju in da naj zagotovi, da bo varnost zelo visoko na dnevnem redu v Evropski uniji. Imela bi nekaj vprašanj, kjer želim, da eh, nekoliko poglobite to, kar ste povedali do sedaj. Omenili ste pilotni projekt v zvezi z prstnimi vtisi. Morda bi nam lahko podali eh, nekaj več podrobnosti o tem, ali bo ta pilotni projekt razširjen eh, preko teh šestih držav. In katere so te države, ki že sodelujo pri tem? Torej, prosim vas, da poveste nekoliko več o napredku na tem področju. Potem prum, Deset let je minilo od sprejema tega sklepa in sramota je, da države članice še vedno tega ne izvajajo v celoti. To je bil instrument, za katerega smo menili, da bi res pripomogel k izmenjavi informacij med eh, organi držav članic in menili smo, da bo to res okrepilo sodelovanje med državami članicami. Potem so omenili ETIAS, vesela sem, da so omenili presojo vpliva. Včeraj smo imeli dolgo razpravo s komisarjem o tem, ali potrebujemo presojo vpliva in ali je dovolj uh, celovita študija o delovanju. Za nas je to prioriteta, torej za nas EKR in Mi bi si želeli, da bi zapolnili eh, vrzel. Torej, zanima me, ali, je, ali bi ta uh, instrument, ki ga imamo na voljo, še naprej lahko bil um, v redu, če tudi nimamo te uh, eh, presvoje vpliva ali pa študije. Dobro. Pred nami je dialog in uh, zanima me, ali bi uh, lahko obravnavali tudi ta priporočila in zanima me, kako bi lahko delali naprej. Hvala lepa, gospa Birgit Cipel, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa, gospod King, da ste danes z nami. Uh, Če sem čisto odkrita, postajam vedno bolj zmedena, stvari mi tudi jezijo, kajti vedno poslušamo lepe besede, čež da moramo zapreti vrzeli pri izmenjevanju informacij, da moramo to storiti kar se da hitro in da zato nimamo časa za presojo vpliva. Če se ozrem eh, na prve napade v Bruslu, se spominjam, da je bil eden od problemov ta, da nismo vsaj nekoliko prej izvedeli za storilce. Kajti eh, razlog je bil ta, da se ni učinkovito uporabljal sistem SIS. Dajali ste, da bi morali krmski sklep izvajati že od leta 2011 in da nekatere države članice tega še vedno ne izvajajo in da eh, so se um, postopki za kršit, zaradi kršitve uh, pogodb uh, sprožili 2016. Potem imamo tudi obaljno um, uh, stražo in mejno stražo, ampak države članice še vedno ne izpolnjujejo svojih nalog. Torej, zakaj smo sedaj v takšni naglici, kajti na koncu bomo ugotovili, da se morda instrumenti ne uporabljajo. Ist, Ta isti je položaj pri Eurodaku. Sedaj bomo pripravili sklep, da bi dajali na voljo še več podatkov. Jaz pa nisem videla eh, presoje vpliva, iz katere bi izhajalo, da bi jemanje prstnih otisov od šestletnih otrok dejansko bilo kakršnokoli pomoč. Ampak če tudi države članice jemljajo eh, prstne otise od eh, prosilcev za azil, teh prstnih otisov ne vnesajo vedno v sistem Eurodag. To pomeni, da eh, smo si te vrzeli glede eh, izmenjave informacij sami ustvarili, ampak ne glede na to prosimo za vedno več eh, podatkov. Torej, ne vem, če je v redu, da sedaj spet tako hitimo skozi ta etijas in zanima me, če eh, se bo to čez pet let eh, res izvajalo ali pa se bomo znova pretoževali nad tem, da ne izmenjujemo dovolj oziroma da države članice ne izmenjujejo dovolj informacij. Tukaj govorimo o um, proporcionalnosti in nujnosti mm, izmenjave podatkov. Ne vem, ali smo dosegli to točko. Torej, najprej smo rekli, da potrebujemo več podatkov, potem pa na koncu opazimo, da imamo preveč podatkov in da ne vemo, kako bi uh, to obravnavali. Imeli smo sestanke sa strokovnjaki iz eh, številnih držav članic in z njimi smo se pogovarjali o PNR in nekateri so nam jasno povedali, da še vedno delajo na tem da bi ugotovili, kako naj bi sploh obvladali milijone in milijone podatkov in kako naj učinkovito sfiltrirajo nizko število tistih podatkov, ki bodo res pripomogli k boju proti terorizmu in organiziranemu kriminalu. In zdaj znova ustvarjamo nove baze podatkov. In znova, če bomo zbirali več in več podatkov, kako lahko komisija jamči, Eh, učinkovito zaščito eh, varstva podatkov, pa tudi zasebnosti, pa eh, ne samo to, tudi mm, domnevo nedolžnosti in pa pravna sredstva. To je izrednega pomena spričo skupnih načrtov za skupno hrambo, torej da bi imeli vse te podatke iz ETIAS-a, Eurodaka, pa tudi sistema za vstop in izstop. In mimo grede, včeraj smo razpravljali tudi o tem, ali je v pomoč, da zbiramo vse te podatke o kriminalu, o zdravju, čeprav imamo Interpol in Europol baze podatkov. In zadnje vprašanje. delamo na uh, interoperabilnosti in ustvarjamo to hrambo podatkov. Ali lahko pričakujemo kakšne zakonodajne predloge, potem, ko uh, bo skupina na visoke ravni objavila končno poročilo? Ali, in ali lahko glede na ta predlog obljubite, da uh, bo prišlo do posvetovanj med službami in ali bomo prvikrat po dolgem času morda dobili presojo vpliva? Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa Stevens se nam je pridružila, ampak vidim, da nas je vmeže zapustila. Dobro, Natali, za Alde. Merci, hvala lepa, Claude, hvala lepa, gospod komisar. Kot so povedali že kolegi, je ta prvi dialog o notranji varnosti ključnega pomena. Zlasti po tem dvojnem dogodku včeraj. Po, enem, po eni strani smo imeli komemoracijo terorističnega napada v Bruslju, istočasno pa smo bili priča tudi atentatu v Londonu. Torej, to še toliko bolj kaže na to, kako pomembna je agenda, ki jo je predstavil komisar, kajti evropski državljani pričakujejo, da bo varnost na prvem mestu zlasti pa pričakujejo tudi kvalitativne odgovore na izzive, s katerimi se sooča Evropa. In v prihodnih dveh letih, do konca zakonodajnega eh, mandata tega parlamenta, bomo morali dejansko pokazati rezultate. Imam nekaj vprašanj. Prvo vprašanje se nanaša na izmenjavo informacij, o tem ste spregovorili v uvodnih besedah, torej vsi danes vemo, da je izmenjava informacij tisto področje, kjer lahko naredimo še precej. To je zelo razdrobljeno področje, še vedno imamo celo vrsto baz podatkov, imamo različne kakovosti podatkov, različne dostope do podatkov in poleg tega je to razdrobljeno tudi na ravni rešitev, ki so oblikovane. Torej, po eni strani imamo dodatna sredstva za doseganje notranje varnosti, po drugi strani imamo skupno platformo za raziskave in tako dalje. Zanima me, gospod komisar, na kaj čakamo, zakaj ne moremo delati hitreje? Drugo vprašanje se nanaša na zakonodajne ukrepe. Omenili ste splošno evalvacijo. 3. aprila bomo imeli razpravo na to temo. Sama bi si želela, tudi v imenu skupine, da bi resnično lahko temu sledili konkretni ukrepi, vsebinsko konkretni ukrepi, zato da bomo lahko nekaj naredili. Na to tretje vprašanje v zvezi z kibernetsko varnostjo. Torej, eh, zelo mi je bil všeč oziroma me je zanimalo, kaj eh, pomeni eh, ta pojem, ki ste ga uporabili in sicer gre za kibernetsko odpornost. Torej, sem se pozanimala, kaj to je in zanima me, kaj to konkretno pomeni na evropski ravni, torej ta pojem kibernetske odpornosti. Če ste lahko glede tega malce bolj natančni in na to še zadnje zelo aktualno vprašanje, pred 48 urami so Združene države eh, uvedle še eh, nove restrikcije eh, glede um, uporabe oziroma glede uporabe računalnikov, prenosnih računalnikov in pa um, tablic v letalih. Uh, torej tu gre za potnike iz določenih eh, držav eh, Bližnjega vzhoda. Eh, v ponedeljek pa je tudi Velika Britanija sprejela podobne ukrepe. Zanima me, kakšno je stališče komisarja na to temo. Hvala lepa, Natali. Čudit. Hvala lepa, gospod predsednik Če dovolite, da primerjam uvod komisarja o interoperabilnosti podatkovnih sistemov in pa eh, petem poročilu o napredku o varnosti. V svojem poročilu o napredku, eh, ki se mi je zdel izredno zanimivo zabrati, ste poudarili deradikalizacijo, potem kako bi obravnavali vračajoče uh, džihadiste, kako bi obravnavali uh, mehke tarče in dejali ste, da se moramo od znotraj ukvarjati z grožnjami varnosti. In um, vedno znova povdarjam, da si moramo prizadevati za to, da bi predvidevali in preprečevali varnostne grožnje od znotraj. Ampak ta predlog, eh, ki je sedaj na mizi, govori o širitvi baz podatkov, o njihovi povezljivosti, se bolj osredotoča na varnost, grožnje varnosti od zunaj. In to se mi zdi problematično. Vzemimo primer Eurodaka. Ta hip. Eh, se pogajamo o tem sistemu, ki ne bi omogočal delovanje Dublina, to ne bi bil sistem, ki bi omogočal to, da razlikujemo prosilce za azil in to ne bi bil sedaj tudi sistem za vračanje in pa za nadaljne eh, kazenske preiskave. Torej, ta razvoj me skrbi in zanima me, ali ste razmišljali tudi o možnosti ponarediti statistik, potem pa bomo začeli uporabljati Eurodag ko bomo vnašali tudi podatke o otrocih in bomo vedno, te podatke vedno bolj uporabljali za kazenske preiskave. Ali, bomo, ali ne bo tako, da bomo čez nekaj eh, let imeli položaj, ko bo se bodo v kazenskih statistikah pojavili otroci z migracijskim uh, ozadjem, samo zaradi tega, ker smo jim jemali um, prstne vtise, nismo pa jih jemali tistim, ki so bili tukaj rojeni in tega nismo, nismo storili v pravem trenutku. namesto da bi združevali naše družbe, stavimo na nevarnost eh, oziroma stav, eh, opozarjamo na nevarnost, ki izhaja iz priseljencev, namesto da bi jih integrirali v družbo. To se mi zdi tveganje. In sedaj moje sklepno vprašanje. To vprašanje sem postavila že eh, na pripravljenem srečanju so strokovnjaki. Ti pa mi niso podali nobenih odgovorov in mislim, da je ključnega razumeti potrebo po vsej tej integraciji. Torej, kako to sploh deluje? Imamo policista, ki nekoga ustavi, eh, potem lahko izbira iz številnih eh, baz podatkov, potem mora vnesti njegovo ime, potem dobi zadetek ali pa ga ne dobi. Nihče ni dal odgovora. Kako to v resnici deluje in kaj to pomeni, ko dobite zadetek? In kaj pomeni, če ne dobite zadetka? Kar se mi zdi tipično na tem uh, pripravljalnem srečanju s policisti pred nekaj tedni, je bilo to, da so um, praznovali potrebo, po, da so podarili potrebo po povezljivosti, ampak nihče mi ni podal nujnega primera za to, kako bi lahko presegli eh, grožnjo na ta način, da bodo imeli pravo informacijo v pravem trenutku. In res bi pozdravila takšen primer, ki bi predstavljal dokaz za to, da bi jaz lahko razumela, ali bom dovolila takšno interoperabilnost ali ne. Hvala. Hvala lepa, gospa Holmajer. Lepa hvala, kolegice in kolegi, gospod komisar. Najprej bi me zanimalo, katere so tiste države, katerih je tistih pet držav, ki še niso začeli izvajati prumskih sklepov. Kajti od avgusta 2011 eh, naj bi to izvajali in od eh, avgusta 2011 je preteklo že veliko časa eh, glede na to, da smo želeli preprečevati teroristične napade in spričo teroristične grožnje bi bilo pravočasno izvajanje pomembno ampak eh, vesela sem, da so se končno začeli izvajati eh, postopki za kršitev pogodb, kajti če nekdo eh, je kršil pogodbe, potem je treba sprožiti postopke. Zlasti, če zadeve segajo leta 2012-2013. In drugič, ali nam lahko podate časovnico glede te visoke skupine oziroma skupine na visoki ravni za interoperabilnost? Hvaležna bi bila, če bi nam komisija in države članice lahko podale nekaj primerov. Včeraj sem slišala za primere na konferenci Europola, kajti prihaja do težav zaradi eh, pomankljive interoperabilnosti med bazami podatka policije in iz tega izhajajo težave. In sedaj se navezujem na kolegico Argentini, z Argentini, na to uh, nastajajo vrzeli. Kaj ti ena stvar se pojavi v neki bazi podatkov, ne pa v drugi, potem baze niso med seboj primerljive in tako se pojavijo vrzeli, katerih posledica, posledica je ta, da ne moramo pravočasno obdelati ali primerjati informacij. Potem bi imela še eno vprašanje, tretje vprašanje, ki se nanaša na analizo podatkov. Na konferenci sem včeraj izvedela sledeče. Torej, bistvenega pomena je, da obstoječe podatke oziroma obstoječe informacije analiziramo. Ali bi bilo možno eh, te eh, enote analiz, ki so majhne, okrepiti, te analitične enote okrepiti, tako da bi lahko države eh, članice v nekem primernem času pričakovali analizo svojih vprašanj, svojih primerov. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Činiči. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa, gospod komisar, hvala lepa za vašo prisotnost na današnjem odboru. Bila sem v Rimu, ko smo obhajali 60. obletnico pogodb ampak eh, čutila sem, da bi morala biti prisotna tudi v Bruslju s pričo obletnice terorističnih napadov tu. Sedaj so eh, za nami že tako številne grozljive zadeve in zato je postalo toliko pomembnejše, da izvajamo eh, pomembno zakonodajo. To sem želela povdariti. Včeraj smo znova doživeli napad in te stvari so res povsem nepredvidljive doživljamo čez eh, mejni terorizem, kibernetski kriminal in res potrebujemo eh, torej, to direktivo o terorizmu in zelo pomembno je, da okrepimo sodelovanje, pomembno je, da se bolje povežemo, da izmenjujemo informacije za to, da bi se zoprstavili eh, to vrstnemu kriminalu. Vaša predstavitev je bila zelo izčrpna, zelo obširna in zato se vam zahvaljujem. Nekateri kolegi so že postavili nekaj vprašanj in sedaj bi se rada na nje eh, navezala. Omenili ste številne baze podatkov, eh, potem dostop do baz, eh, viz, potem ste omenili prumski sklep, potem ste omenili položaj glede PNR-ja in. Marsikaj se ne izvaja na pravilen način zanima me, ali imamo kakšne specifične podatke o skupinah držav, ki predstavljajo posebej veliko tveganje. In če je tako, potem bi lahko vprašali, zakaj imajo lahko določene države večje tveganje in zakaj druge ne, kateri so razlogi za to in kako bi eh, lahko predstavili te asimetrije. Kolegice in kolegi so upozorili tudi na interoperabilnost in strinjam se s številnimi pomisliki, ki so bili že navedeni. Mislim, da bi morali tukaj ukrepati hitro. Sedaj bi se rada navezala še na gospod Holmajer. Potrebujemo en umestnik za dostop do baz podatkov to so čudoviti sistemi, ki jih tudi potrebujemo, ampak uh, moramo tudi konkretno doseči cilj in upravitelji sistemov, ki hranijo te sisteme, morajo to tudi zagotoviti in te sisteme moramo kar se da hitro uporabljati, potrebujemo skupni umestnik, če tega ne bomo imeli, bodo vedno težave. Morda to ni uh, današnja tema. Ampak eh, vi ste to omenili, tudi gospa Gisberg je omenila sledeče. Namreč kibernetski kriminal. To se povezuje za današnjo eh, tematiko. Poleg tega pa je kibernetska kriminaliteta nekaj zelo pomembnega. To je izredno nevarno za državljana, za posameznika. Hkrati pa to predstavlja tudi velikansko tveganje za države, za vlade morda bi lahko povedali tudi nekaj o tem, torej kako obravnavate to temo, kar se tiče varnostnih vprašanj in eh, kako se to zadevno zauzemate za varnost državljanke in državljanov. Hvala lepa, gospod Kuelja. Hvala lepa, predsedojoči, hvala lepa komisarju, da se nam je danes pridružil. Pridružujem se izrazu sožalja v teh težkih trenutkih. Danes eh, smo tu, da bi razpravljali o obstoječih sistemih, torej tu gre za sisteme, ki so že uresničeni. Moramo si pogledati, kaj že obstaja, potrditi instrumente, ki so predlagani in na to razmišljati o prihodnosti pozdravljam rezultate visoke skupine o interoperabilnosti, ki bo osnova za nadaljne razprave. Naj pa povem še to, komisar. Nadaljni ukrepi glede interoperabilnosti in tudi drugi ukrepi v zvezi z to strategijo Unije eh, morajo biti predmetom razprave šele potem, ko se bo izkazalo, da sedanji sistemi niso učinkoviti moramo biti pragmatični in najboljši način, kako zavarovati naše državljane, je, da izboljšamo to, kar že imamo. Šengenski informacijski sistem, o katerem ste govorili, je dober primer. Ta se vse čas razvija v posvetovanju z deležniki in vse čas se izboljšuje. Torej, na tem bom tudi delal kot poročevalec skupaj z vami in mislim, da bo delo dobro in hitro opravljeno. Strinjam se s tem, kar ste povedali v zvezi s prstnimi odtisi, torej že leta 2006 eh, smo imeli možnost uporabe biometričnih podatkov, te zakonodajne možnosti nismo izkoristili in sedaj moramo pač izkoristiti to, kar nam ponuja instrument prstnih odtisov na to. Glede penarja in prijomskih sklepov, torej tudi to moramo uresničiti čim prej. Torej, devet let po prijomskih sklepih, šest let potem, ko je obdobje prenosa poteklo, pet držav še vedno tega ne izpolnjuje. In eh, svet eh, noče deliti statistik glede uporabe. Sam si prizadevam za boljšo izmenjavo informacij kot za več informacij. Torej, skladno s tem, kar pravi komisija, prihaja do vedno večjega posredovanja podatkov eh, v sistem Europol. Moje vprašanje je naslednje. Ali države članice ponujajo boljšo informacijo Europolu ali enostavno mečajo vse, kar imajo na razpolago v sistem? Hvala lepa. Hvala, Sofija Intveld. Ja, hvala predsedujoči, hvala komisar. Tudi meni se je zdelo pomembno, da sem prisotna na tej razpravi danes bolj kot kdajkoli drugič. Kot eh, kolegi sem tudi sama žalostna, pa tudi zelo jezna zaradi tega, kar se je zgodilo včeraj. Slišimo, da je islamska država prevzela odgovornost za ta napad, ampak eh, oni itak prevzemajo odgovornost za vse te napade torej naj uh, si bo do to napadi nekih eh, posameznikov, ki so zadrogerani, eh, pijani ali kakorkoli drugače, moteni uh, in um, ki pač uh, verjamejo, da so neki junaki. To me res, res jezi. Uh, zato ker eh, delajo hudo škodo in po vsakem napadu poslušamo isto mantro. Ne, ne bomo dovolili, da to spremeni naš način življenja in naslednje, kar eh, naredimo, pa je, da eh, še naprej veselo uničujemo našo zakonodajo na področju temeljnih pravic. Govorili ste o premostitvi informacijske vrzeli, S tem se vsi, ki smo normalni, strinjamo, ampak kaj to pomeni dejansko? Sama bom z veseljem potrdila oziroma sprejela kakršnokoli pobudo za boljšo, eh, boljšo izmenjavo informacij. Veste, da sem tudi za obvezno izmenjavo informacij, ampak eh, poglejmo si včerajšnji primer. Eh, ta moški je bil znan. Eh, strani obveščevalnih eh, služb. Eh, MI5 je, ga je poznal, bil je britanski državljan, rojen v Veliki Britaniji. Ampak kako nam to pomaga? Za vsak napad po letu 2011, vključno z napadi v New Yorku 2011, ehm, smo poznali napadalce. Torej, sedaj pa več čas govorimo o tem, da je treba zbirati več podatkov. Ampak saj podatke imamo, naprimer, glede posameznika, ki je izvedel atentat včeraj. Eh, saj smo razpolagali z podatke, kako bi več podatkov lahko um, preprečilo napad. Torej, včeraj. Uh, je nek norec eh, zopet vzel v roke nož eh, in eh, se popeljal med množico v Antwerpno. Ampak saj ne vemo, ali gre samo za zelo slabega voznika ali gre za terorista. Teh ljudi ne bomo uspeli identificirati. Ni dovolj, če samo uh, premostimo ta, to informacijsko vrzel. Torej, vi, ko ste prevzeli vaš položaj, ste govorili še o vseh teh drugih vidikih, ki so pomembni. Um, socialni vidik in tako dalje. Glede evropskega PNR-ja. Torej, vsaj to sem vam že povedala in to smo tudi napovedali lani, ko se je o tem glasovalo, zato sem glasovala proti. Torej, tu gre za isti problem kot eh, pri problemu direktive o hrambi podatkov. Zakaj to delamo? To je neumno, to nima nobene eh, povezave z varnostjo in uh, ko smo se nazadnje z vami pogovarjali, gospod komisar, eh, ste nam obljubili, da bomo dobili žurirane podatke, vključno s proračunskimi podatki v zvezi s tem, kajti Evropska unija naj bi mm, porabila 130 milijonov evrov za PNR in želela bi vedeti, kaj se s tem denarjem dogaja. Na to ste govorili o Franciji in kako dobro je bilo, da Francija ni eh, odpovedala nogometnega prvenstva in tako dalje. Ampak eh, kaj pa menite o eh, izrednem stanju v Franciji, ki traja že več kot leto in pol? Kaj menite o tem? Kakšno je vaše mnenje? Torej, če govorimo o eh, tem, da želimo ohraniti naš način življenja, potem je izredno stranje, stanje nekaj, kar bi moralo biti izjema in ne pravilo. In še Marion Lorestin, izvolite. Hvala. Rada bi nadaljevala s tem, kar so povedali kolegi. Strinjam se s tem. Smo v zelo čudni situaciji, ko govorimo o zasebnih podatkih, o varstvu teh podatkov, o zasebnosti. Glede na to, da lahko vsakega posameznika sledimo, lahko ugotovimo, kje je, kaj počne in tako dalje. To je eh, zelo resno, ljudje si tega ne želijo. Potem pa imamo po drugi strani eh, situacijo, kjer imamo nekega posameznika, ki ga obveščevalne službe poznajo, njemu se pa ne da slediti, za, za njega se pa ne da ugotoviti, ugotoviti, kje in kdaj se bo pojavil. Torej, tu imamo res veliko vrzel med tema dvema situacijama. Zame gre tudi vedno za kakovost analize podatkov in ne samo analize podatkov v velikih bazah podatkov, temveč eh, tu gre res za profiliranje v najbolj pozitivnem smislu, torej ko uporabljamo profiliranje za preprečevanje takšnih dogodkov. In moje vprašanje se nanaša na sredstva, ki jih komisija da, daje na voljo za to, da zagotovi ustrezno najvišjo raven raziskav za um, ustvarjanje znanja, za nove metodologije, kajti to je zelo uh, visoko profes, profesionalizirano področje. Torej, Mi smo politiki, mi lahko tisoč ur govorimo o tem, da potrebujemo boljšo analizo, če ne bomo imeli dejansko ljudi, ki so sposobni um, izvajati takšne visokokakovostne analize. Torej, sistem podatkov, to je sistem, to ni nek velik koš s podatki. Uh, In če bi imeli takšno znanje o tem, kako lahko izboljšamo sisteme in ne e, samo število podatkov, kako lahko izboljšamo analize in kako lahko vsi tisti, ki so odgovorni za uporabo teh podatkov, kako te ljudi usposabljamo. Bojim se, da veliko od teh držav, ki zaostajajo, da zanje velja, da ljudje ne vedo, kaj naj počnejo s temi podatki oziroma ne verjamejo v podatke oziroma ne razpolagajo z znanjem oziroma nimajo te intelektualne zmogljivosti. Torej, kako lahko dosežemo novo intelektualno raven za uh, uporabo podatkov um, za varnost? Kaj komisija o tem počne? Kot je uh, torej v uh, moji uh, državi je predviden uh, eh, centr za kibernetsko varnost Liza. Eliza, kako vidite vlogo tega organa v prihodnosti? Monika? Z vami je en vihtiges anligen na. Najlepša hvala, predsednik. Po tem, kar je povedala Sofija Intveld, se mi je zdelo, da se moram oglasiti. In mislim, da mi ne bi smeli se nenehno samo pri obtoževati. Morali bi priznati tudi, da so številne države članice preprečile številne napade, kar pomeni dobro sodelovanje med policijskimi organi in organi preiskovanja in pregona. Tudi ta primer, zadnji primer, ki ste ga mm, omenili, šlo je za vozilo, katerega voznika so na to prijeli in tam v vozilo odkrili tudi orožje. Tako da je tudi to primer dobrega eh, ravnanja. Policija se je odzvala hitro. In uh, tudi zaradi tega, ker so sile sedaj bolj eh, pripravljene, so se odzvale bolj učinkovito. V primeru Londona pa gre tudi za ukrepe, ki smo jih eh, vsi sprejeli, ampak tu ne gre mešati hrušk in jabolk. Imamo ločen sistem PNR in, um, in, sistem, in to ni sistem za boj proti terorizmu in tega tudi nihče ni trdil. To je samo eden izmed elementov, ki ga lahko uporabljamo za boj proti organiziranemu kriminalu in to je tudi en košček sestavljanja v boju proti terorizmu. In države članice bi morali tudi tesneje sodelovati, kot so že napovedale. In gospod komisar je to tudi napovedal. Mislim, da je treba predstaviti v tem odboru tudi tiste elemente, ki so delovali dobro, kajti mi ne izvemo o tistih primerih, ki smo jih na podlagi PNR ali na podlagi drugih sistemov lahko preprečili. Izvemo iz novic samo tisto, kar je šlo narobe, ampak tisto, kar deluje dobro, o dobrih praksah pa ne izvemo. Tako da bi dejala, da naš eh, odbor ne obravnavam kot eh, organ za izražanje protesta, temveč tudi kot pomembnega partnerja, ki mora sodelovati tudi na podlagi dobrih primerov. Hvala. Samo trenutek. Gospa Holmajer, predpostavljam, da se strinja s tem, da imam pravico izraziti svoje mnenje. Svoboda govora še vedno obstaja na tem kontinentu. Ja, eh, hvala, seveda, seveda, seveda nekaj eh, teh vprašanj v zvezi z preprečevanjem, torej eh, se nanaša na to, kaj lahko preprečimo. V tem odboru je veliko znanja na to temo, torej veliko izkušenj, veliko znanja. Vemo, da se veliko napadov tudi prepreči, ampak o teh ne bomo govorili eh, pri tem dialogu. Eh, o eh, varnosti. Ampak če so bili napadi preprečeni, potem je to v domeni varnostnih služb in to ne pride v javnost. Torej, mi tu razpravljamo o vprašanjih, ki uh, jih poznamo, ki so v javnosti. Torej, uh, glede PNR-ja velja, da nekatere države jasno niso pripravljene, ampak to je zapleteno področje, tu imamo preprečevanje, pa tudi druga področja. In mislim, da je treba pač o tem govoriti na nek, um, na nek primeren način. Ne vem, zakaj vse to govorim. Poskušam uh, izgladiti nek uh, konflikt, ki sploh ne obstaja. Uh, torej med eh, Sophie Intveld in eh, Moniko, tale medijacija, ne vem, če je sploh smiselna. Eh, četrtek popovdne je in dolg teden je bil. Torej, ampak ne želim podcenjevati pomenosti tega vprašanja preprečevanja napadov. To je zelo resno vprašanje. Dobro. Morda se ljudje eh, sprašujete, zakaj se vam takoj zahvaljujem, da eh, ste tu, ampak eh, veste, da smo imeli težave z urnikom, da smo torej lahko organizirali ta dialog, zato ker so se nekateri tudi morali prilagoditi, spremeniti svoje urnike in torej komisar, vidite, da imamo kar nekaj vprašanj v zvezi z uresničevanjem, pa tudi s preprečevanjem in tako dalje. In tudi veliko razprav smo imeli ta teden tudi zetja, v zvezi z ETIAS-om in tako dalje. Hvala lepa, hvala vsem, torej vsem, ki ste tako angažirani glede tega vprašanja. In hvala za izraz solidarnosti spričo tega zadnjega dogodka v tej seriji terorističnih napadov. Poskušal bom odgovoriti na čim večje število vprašanj. Če imate občutek, da na kakšno vprašanje nisem odgovoril, prosim, da me na to opozorite. Če pa ne bom vedel odgovora, vam bom pisno odgovoril. Torej, najprej glede uh, strukture mojih odgovorov. Kot je gospod Koeljo povedal, glavno vprašanje danes je, kaj delamo znotraj obstoječih sistemov. In uh, mnogi med vami ste se osredotočili na ta del mojih uh, navedb mnogi med vami ste upravičeno spregovorili tudi širše o vprašanju varnosti, kajti imamo dialog o varnosti in postavili ste vprašanje v zvezi z interoperabilnostjo, v zvezi z odnosom med interoperabilnostjo in sistemi. Poskušal bom na to odgovoriti. Seveda pa je to tema, na katero se bomo še vrnili. Več poslancov je postavilo vprašanje v zvezi s preprečevanjem v smislu boja proti radikalizaciji in pa spodbujanju dobrih um, odnosov med skupnostmi in pa uh, odnosov med posamezniki v skupnosti. To je omenila gospa Sargentini. Torej, To so pomembna vprašanja in eh, v enem od poročil od napredku Varnostne unije je bilo to tudi zapisano. O tem sem govoril na zadnje včeraj. Torej, ko sem govoril o navkih v zvezi z najboljšimi praksami na področju boja proti radikalizaciji in na spletni strani komisija boste tudi našli te, ta prispevek. Torej, veliko mi pomeni to vprašanje boja proti eh, radikalizaciji in če želite, da na to temo organiziramo srečanje, bom zelo vesel. Mnogi med vami, tudi gospa Intveld, ste postavili vprašanje na različne načine v zvezi z nauki, ki smo jih ali ne potegnili iz teh napadov torej zavezani smo temu, želimo se kaj naučiti iz teh napadov. Tudi o tem sem govoril in pisal še za prejšnji teden. Ampak to ne pomeni, da bomo lahko preprečili napade v prihodnosti. In nekateri od teh napadov so za nekatere od teh napadov velja, da jih je zelo težko preprečiti. Torej, tudi če gre tu za posameznika, ki uh, je že zanima obveščevalne službe ali policijo, še ne pomeni, da bo eh, ta oseba tudi postala napadalec. Mnogo ljudi uh, je uh, podvrženo takšnim takšni presoji, ampak to še ne pomeni, da bodo postali napadalci. In eh, pogosto se je zgodilo, naprimer, da je nekdo, ki je bil na tem seznamu, zdrsne seznama, zato ker se pač ni zgodilo in potem je prav ta oseba napadalec. In eh, to se bo lahko še zgodilo, tega se močno bojim. ali pa imamo naprimer radikaliziranega, na sveže radikaliziranega posameznika in če ta oseba uporabi zelo preprosto dostopno orožje in če to organizira individualno, da ni ne v povezavi z neko mrežo, potem je zelo težko to preprečiti. In ko govorimo o ukrepih, ki jih skupaj sprejemamo, ukrepi, s katerimi želimo povečati našo varnost, mislim, da je ključno, da ne dajemo napačnega vtisa, da bomo izkorenili vsako tveganje. To ne drži, tega ne moremo obljubiti niti doseči. Nično tveganje ne obstaja. Ampak ali to pomeni, da ne smemo poskusiti, da ne smemo imeti realistične ocene in narediti, kar se da. Ne, to bi bilo neodgovorno. To je naš skupen cilj. Še vedno sem zavezan v učinkoviti oceni naših politik in k temu se bomo vrnili kasneje poleti, ko bomo pripravili to oceno Upam, da bomo imeli tudi več izmenjav, ko bomo pripravljali to oceno. Torej, prav gotovo ta ocena zopet ne bo popolna in vam ne bo vsem všeč, ampak bo omogočila še bolj poglobljeno razpravo na to temo. Na to ste omenili tudi ključen izziv implementacije. Zelo resni smo glede vprašanja izvajanja teh ukrepov. PNR je en primer, mnogi med vami ste ga omenili. Torej, pripravili smo načrti izvajanja, tega smo tudi delili z vami. Eh, mislim, da smo vam posredovali tudi podatke o financiranju, ampak če tega nismo storili, vam bomo to posredovali, kajti pri tem eh, želimo popolno preglednost eh, in tu bomo seveda posredovali podatke tudi o dodatnih 70 milijonih, ki smo jih dodali letos za pomoč nekaterim državam. Torej, če želite še naprej, voditi ta dialog, smo vam na, vodjo, na voljo. Torej, glede PNR-ja, rok je pomlad 2018. Ja, torej, um, občutek imamo, da se stvari glede na kratek rok zelo počasi odvijajo. To se mi zdi, da kolege skrbi imamo tudi francoskega in eh, nemškega ministra za notranje zadeve, ki se nam bosta pridružila v ponedeljek in eh, tudi z njima bomo o tem razpravljali. Strinjam se z vami. Tudi sam bi rad eh, napredoval hitreje. In če mi lahko pomagate, če mi lahko pomagate, da bomo ohranili fokus na to vprašanje, bom zelo hvaležen. Ker se morda ne strinjam z nekaterimi med vami, je naslednje. Če je nekaj težko izvesti, še ne pomeni, da se motimo, da to želimo doseči. In za nekatere od teh sistemov velja, da jih je težko izvesti, ampak to še ne pomeni, da so bili cilji napačni. Prvim je zlasti velik izziv, ampak um, s tem smo se soočili na odprt način, ničesar ne želimo prikrivati. Tudi tu smo že pisali o tem, kje smo glede kršitev. Torej imamo eh, te postopke z Grčijo, eh, Irsko, Italijo, Portugalsko in Hrvaško. Vse te države so nam odgovorile, sedaj analiziramo njihove odgovore in eh, ti odgovori kažejo na različne ravni pripravljenosti. In kot rečeno, če ni primerne pripravljenosti, če ni primerne resnosti, potem bomo nadaljevali z naslednjo etapo tega postopka zaradi kršitev. Torej, to so bila vprašanja, ki so malce izven današnjega fokusa, ampak vseeno sem želel odgovoriti na vse. AFIS pa je torej znotraj naše teme. Sedaj bom spregovoril še o tem. Se pravi, projekt AFIS bo dostopen oziroma odprt za vse države članice, upam, da čim prej. Imamo pravno osnovo in vse države članice so izrazile pripravljenost. Torej, našel sem šest držav članic v pilotnem projektu Avstrija, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Latvija in Švica, ki je pridružena članica Schengenu. Etias? Torej nisem presenečen in razumem, da tu obstajajo frustracije glede zgodovine ocene učinka na tem področju. Ampak kar pa je res eh, nujno, pa je naslednje. Ne obljubljam, da bomo vedno imeli celoten spektr uh, eh, ocene učinka. V tem primeru gre za ETIAS. ETIAS uh, smo pripravili uh, Ta predlog smo pripravili na osnovi študije um, izvedljivosti, ki, je, ki ima 280 strani in uh, ta študija je spremljala predlog, uh, tam smo proučili različne opcije in različne učinke, ampak uh, ta študija ni kvalificirana kot uh, študija o oceni učinka ampak eh, smo vam na voljo, da lahko razpravljamo v kakršnemkoli okviru in lahko predstavim tudi dokaze, opcije, o katerih smo razmišljali. In eh, če prav razumem, bomo v začetku aprila imeli tudi sestanek z poročevalci v Senci. Morda bo to priložnost, da tudi o tem rečemo nekaj besed. Vse inštitucije delijo eh, to oceno, da je zadeva nujna. ETIAS je en od teh eh, prioritetnih eh, dosejev, ki je bil tudi kot tak prepoznan v skupni izjavi institucij. Glede delovne skupine na visoke ravni in kako bo delo te skupine sodelovalo oziroma kako bo upeto v obstoječe sisteme. Glede tega bom jasen. Naslednja točka bo končni, končno poročilo o tej delovni skupini, ki ga bomo predstavili konec maja. Torej, takrat bomo predstavili tudi nekaj konkretnih idej, ki bodo osnova za razpravo in to bi želel pripraviti do srede maja. Upam, da ne bo prišlo do nobenih velikih presenečen, kajti imamo razprave o tem, veliko med vami je postavilo vprašanja v zvezi z eh, vidikom dela te visoke delovne skupine oziroma delovne skupine na visoki ravni. Torej, vse kaže na to, da imamo eh, stalno razpravo v zvezi z možnimi eh, rezultati dela te skupine, ampak eh, pripravili bomo izčrpno poročilo in vam ga posredovali. Ampak eh, to je začetek eh, skupne razprave z vami, parlamentom in svetom. Veliko možnih idej bo zahtevalo zakonodajne spremembe in normalni postopek bo pač potreben in ga bomo tudi opravili. Naš cilj eh, za te razprave je, da se strinjamo glede skupne strategije, glede tega, kako je treba upravljanje z podatki na področju varnosti narediti bolj učinkovito in bolj skladno s poštovanjem temeljnih pravic. In eh, delali bomo skupaj na tej eh, skupni strategiji in vzeli si bomo čas, ki je potreben za razpravo. To je prvič. Drugič prav gotovo bomo želeli skupaj razpravljati o vseh teh vidikih. Na to naslednja točka. Treba je končati delo na vseh dosejih, ki so na mizi in uh, Usporedno s tem potrebujemo tudi razpravo o delovnem načrtu v zvezi z interoperabilnostjo. Na področju interoperabilnosti bomo morali zagotoviti nadaljne spremljanje tudi potem, ko bomo zaključili obravnavo dosjejev, ki so pred nami. Je to razumen način delovanja? Da, mislim, da je to najbolj razumno glede na trenutne okoliščine. To pa bi lahko pomenilo, da ko se bomo dogovorili glede načina dela, glede interoperabilnosti, da bo treba sprejeti zakonodajne ukrepe, ki bodo pomenili, da je treba revidirati nekatere dosjeje, ki smo jih že zaključili in nekatere, o katerih razprava še poteka. In da, čisto možno je, da bo do tega prišlo. Prav to sedaj počnemo v primeru Sisa. In mislim, da tu ne bi uvedli kaj preveč revolucionarnega z vidika načina dela. Zdi se nam, da je to najbolj konstruktiven eh, način postopanja. Izpostavili ste še več eh, drugih eh, vprašanj nisem pa prepričan, da bom lahko obravnaval vse to že danes. Nekaj pripomb se je nanašalo na interoperabilnost in tu bomo še, zagotovo še imeli priložnosti za razpravo. Potem glede kakovosti podatkov, glede vnosa podatkov in tudi kakovost analize podatkov so elementi ključnega pomena za naše delo in smo pripravljeni podrobne razpravljati o nadaljnih predlogih tu pripravljeni bili, bi bili razpravljati tudi o financiranju in o podpori za raziskave, zato da bi izboljšali kakovost analize podatkov. In popolnoma se strinjamo, da je pomembno zagotoviti pravočasno objavljanje informacij, tako da bomo podali tudi predlog glede enotnega umestnika za iskanje informacij, bodo, kar bo na voljo policiji, mejni straži in tudi drugi drugim akterjem na tem področju. Strinjam se, da bo treba natančno obrazložiti, kakšne bi, bi bile koristi enotnega repozitorija. Morali vas bomo prepričati v smiselnost in na, na to bomo lahko sprejeli zakonodajni predlog. Zagotovo bomo o tem še podrobneje spregovorili. In strinjam se, da moramo nadaljevati z delom na področju žrtev. Izvajanje ukrepov iz um, direktive o boju proti terorizmu je pomemben uh, naslednji korak na tem področju. In na neki točki bi zagotovo pozdravil podrobnejšo razpravo o kibernetski kriminaliteti in glede splošnih tvegan, ki izhajajo iz uh, kibernetskega področja. Kibernetska odpornost je koncept, ki ga bomo bolj konkretno še dodelali. Pozno spomladi bomo dopolnili enotni digitalni trg. Podpredsednik ANSIP bo predstavil ta predlog. Ta bo vključeval tudi poglavje glede kibernetske varnosti in kibernetske odpornosti, tako da lahko spregovorimo tudi o tem, če želite. In ne na zadnje, in na to mi boste povedali, ali sem odgovoril na vprašanje, pri kateri ste želeli odgovore. Varnost v letalskem prometu. Vem, da ste razpravljali o tem področju. ZDA e so sprejele določene ukrepe, Na to je Združeno kraljestvo sprejelo nekoliko drugačne ukrepe. V stikih smo z kolegi iz Združenega kraljestva in eh, prihodnji teden na sestanku strokovnjakov za varnost v letalskem sektorju bodo imeli priložnost, da obrazložijo svoje ukrepe tudi predstavnikom drugih držav članic, zato da obrazložijo, zakaj se jim, jim zdi smiselno uvesti te ukrepe. Kolikor vem, ne gre tu samo za sklicevanje na en niz obveščevalnih eh, podatkov, temveč gre na odziv zmogljivosti nekaterih skupin, ki so povezane z Al-Kaido. Gre za oceno možnih. Uh, ukrepov, ki bi jih lahko sprejeli na tej podlagi. To oceno bodo strokovnjaki izvedli v začetku prihodnjega tedna in takrat vam bom lahko posredoval najaktualnejše informacije. Toliko z moje strani. Najlepša hvala, gospod uh, komisar. Gospa Grisbek. Um, je zastavila prav to zadnje vprašanje, ampak je ni tu, mislim, da ji bodo kolegi posredovali odgovor. Še enkrat najlepša hvala vsem kolegom, ki ste tu. Razumem, da ste morali nekateri spremeniti svoj urnik, ampak hvala, da ste tu, da lahko nadaljujemo z varnostnim eh, dialogom. Gospod De Bazije in gospod Fekel bosta prisotna v ponedeljek tudi, to sta dva predstavnika sveta. In tudi z državami članicami bomo spregovorili o vprašanjih, ki se nanašajo na izvajanje. Dobro bi bilo, da bi bili nekateri prisotni tudi na tem eh, sestanku. Še enkrat najlepša hvala komisarju in vsem vam za razpravo, podrobno razpravo. Veselim se nadaljnih razprav na tem področju. Še enkrat hvala kolegom. Thank you.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

Um, Kolegi, če ste pripravljeni, lahko nadaljujemo z zadnjo točko na dnevnem redu. Še enkrat zelo cenim, da ste še vedno z nami. Tudi Luigi Soreka je tu, tako da bi kar začeli. Gre za poročilo o izvajanju PNR. In 19. februarja je komisija objavila poročilo o izvajanju TFTP in PNR, glede sporazumov na podlagi TFTP in na podlagi PNR. In Luigi Soreka bo čisto iskreno to področje najbolje predstavil kar sam. Samo nekaj bi omenil, je direktor za varnost v okviru GD Home. In včeraj smo imeli z nami tudi Evelina Depajka, ki je tudi generalni direktor iz Get the Home. Zaradi tega, ker eh, je ravno takrat prišlo do napadov v Londonu, tega generalna direktorica mm, ni želela izpostaviti, je pa bil to njen na eh, zadnji sestavek znani, ker se bo upokojila. Tako da bi rada ji posvedujete zahvalo, ker eh, je ena izmed direktorica zelo dolgim stažem v okviru Get the Home. Sedaj pa vabim gospoda Soriko, da predstavi poročili. Najlepša hvala, predsednik, najlepša hvala, Klod. V veliko veselje mi je, da vam odboru, v imenu odbora Belin Lipajk sporočim to, kar ste dejali, po zelo uspešni karieri v različnih oddelkih znotraj komisije. Najlepša hvala. Sedaj pa bi predstavil rezultate dveh zadnjih eh, pregledov na podlagi sporazumov od TFTP in PNR za ZDA. Bom predstavil eno poročilo za drugim, podal bom podrobne informacije o obeh, na to pa bom poskušal odgovoriti na vaše vprašanja. Najprej, prenos podatkov izven okvirov Evropske unije je seveda zelo občutljivo vprašanje v Evropi zagotov, zagotavljanje, da se izvajajo vse zaveze in dogovori, ki smo jih izpogajali v imenu Evropske unije s tretjimi državami, ki omogočajo prenos osebnih podatkov naših državljanov, je ključnega pomena. Tako lahko zagotovimo, da so osebni podatki državljanov obravna, obdelani zakonito in pravilno. Uh, Ta dva pregleda sta potekala v konstruktivnem duhu. Zelo dobro smo sodelovali z kolegi iz ZDA pri obeh poročilih. Pri skupnem pregledu na podlagi PNR je bila evropska ekipa sestavljena iz komisarja Barosa, enega strokovnjaka za varstvo podatkov, iz francoskega organa za varstvo podatkov in iz strokovnjaka za področje pregona iz Združnega kraljestva. Tako smo lahko bolje razumeli, kako ameriške oblasti uporabljajo podatke. Tako smo omogočili tudi neposredno komunikacijo med temi akteri, tako da je postalo jasno, kako se osredotoča na informacije. Pregled FTP je bil sestavljen iz predstavnikov komisije, gospoda Barosa in dvema predstavnikoma iz. Um, organov za varstvo podatkov in iz enega predstavnika Eurojusta. Na podlagi dokumentov, ki so pred vami, veste, da gre tu za evropska poročila, poročila Evropske unije. ZDA pa so imele priložnost, da podajo odziv na obe poročili, tako da smo lahko ob tem upoštevali tudi njihove pripombe. In čez nekaj trenutkov vam bom povedal, katerih eh, njihovih pripomb nismo mogli sprejeti, ker se z njimi nismo strinjali. Glavno sporočilo Claude pri glede obeh poročil je dokaj spodbudno in to ugotavljamo z velikim veseljem. Kar se tiče nadzora in glavnih varovalk, ugotavljamo, da jih oblasti ZDA izvajajo korektno. Začnimo s poročilom PNR. Nasplošno lahko rečemo, da je ugotovitev skupnega pregleda ta, da so ZDA izvajale sporozum v skladu z določbami in eh, pogoji. Vsa priporočila, ki so bila podana v pregledu septembra 2013, so izvedli ali pa so zagotovili zboljšanje in uh, povedal bom tudi, kje smo ZDA pozvali k temu, da stori še več. ZDA spoštujejo obveznost eh, glede varovalk eh, pri osebnih eh, podatkih in nasplošno so v skladu z sporazumom PNR. Še vedno pa je treba zadeve izboljšati in to bo tudi predmet naslednje skupne ocene na podlagi obeh sporazumov. Tako se bomo lahko si bomo zagotovili še širši pregled izvanja sporazuma o PNR več o tem pozneje. Glede glavnih ugotovitev. Ne bom se spuščal vse ugotovitve predsednik zaradi tega, ker nimamo veliko časa. Izpostavil pa bi tiste elemente, ki se mi zdijo omembe vredni. Kar se tiče področja vednarosti iz porazuma PNR, veste, da to velja za lete med Evropsko unijo in ZDA. preverili smo, ali ZDA uporabljajo enake zahteve za varnost in obdelavo podatkov v primeru letov iz Evropske unije. In to uporabljajo ne glede na to, ali podatki prihajajo iz Evropske unije ali od drugod. In v primeru PNR se uporabljajo tudi filtri za 19 podatkovnih elementov v naših stikih službo za varstvo spletnih, eh, za varstvo zasebnosti pri Ministrstvu za domovinsko varnost smo ugotovili, da ta urad ne zbira nobenih eh, neodobrenih podatkov na področju PNR. Glede varstva podatkov, točka 5, tu so oblasti oblikovali poseben instrument, ki se nanaša na CVP, na Urad za carinsko in mejno zaščito, zato da bi zagotovili zaupnost podatkov CBP in da imajo samo poblaščene osebe v tem kontekstu do podatkov PNR. Ni prišlo do nikakršnih incidentov glede osebnih podatkov, glede evropskih državljanov, vsaj ne v obdobju med eh, prvim in drugim pregledom. Preverili smo tudi izbris in prikritje občutljivih eh, podatkov v skladu s šestim členom. In um, Ministrstvo za domovinsko varnost je dejalo tudi, da niso nikoli dostopali do občutljivih podatkov. Vem, da je pomembno, da govorimo tudi o transparentnosti, ko gre za zbiranje in eh, obravnavo evropskih PNR podatkov. Tu smo ugotovili, da je na voljo velik razpon spletnih podatkov, podatkov, ki jih ministrstvo ZDA uporablja pri svojih poizvedbah, tudi pri oblikovanju notranjih poročil. In ministrstvo spoštuje pravice potnikov v tem pogledu. Nobeden izmed potnikov pa zaenkrat ni prosil za popravek ali izbris vnosov v PNR. Potem revizija zakona o sodnem varstvu, ki je začel veljati leta 2015. Tudi to smo obravnavali iz vidika PNR in tu smo ugotovili, da gre za spodbudne spremembe. Kje pa je treba zadeve še izpiliti? Na kaj se je treba osredotočiti? Ekipa Evropske unije je predlagala naslednja priporočila. Predlagali smo, da bi izboljšali evidentiranje, tako bi lahko na boljši način ugotavljali skladnost z dogovorom. Naprimer, kadar se posreduje podatke drugim eh, agencijam ali drugim partnerjem Evropske unije, je treba zato navesti dobro utemeljitev. Prav tako pozivamo k natančni preučitvi, zakaj je večje število PNR podatkov bilo povezanih eh, z dogodki v okviru postopkov preiskovanja in odkrivanja. Tu želimo, da se sprejmejo potrebni ukrepi. In opažamo, da je ministrstvo na tem področju že izvedlo nekatere nadaljne ukrepe in da so izpolnili to priporočilo. Potem glede števila zaposlenih, ki ima dostop do podatkov PNR. To je prav tako izpostavila Evropska ekipa, ker je bil to problem v letu 2013. In žal ugotavljamo, da ta težava, da je obstajala tudi leta 2015. Več kot 2000 eh, ljudi ima sedaj odobritev za dostop do podatkov PNR. Dejali so, da je to povezano z usposabljanjem in nadzorom. Prosili smo, da to pojasnijo in eh, ZDA so dejali, da bodo to naslovili ob, ob naslednji skupni oceni. Kot veste, je skupna ocena drugačna od skupnega pregleda. Skupna ocena se izvede vsaki dve leti in se nanaša na zaveze in obveznosti, ki izhajajo iz um, sporazuma. Namen skupnega pregleda pa je širši. Preverjamo, ali so izpolnjeni širši cilji sporazuma, ali je sodelovanje koristno z operativnega vidika in ali je sporazum še vedno takšen, da služi svojemu namenu. To To izvajamo na pobudo parlamenta. Skupna ocena bi morala biti pripravljena že leta 2015. Vendar pa je komisija želela počakati na mnenje sodišča glede osnutka sporazuma s Kanado in Evropsko unijo zato, da bi skupno oceno lahko izvedli v skladu z kriteriji, ki bi jih eh, obrazložilo sodišče. Delo se nam je nesmiselno, da bi skupno oceno pripravljali prej. In to smo tudi jasno razložili našim eh, ameriškim kolegom. In Klod, če dovoliš, bi se sedaj lotil sporazuma TFTP. Glede tega sporazuma tudi lahko rečemo, da se ga izvaja pravilno. Ugotovitve na podlagi prejšnjih eh, skupnih pregledov so bile upoštevane strani oblasti ZDA. Sporazum TFTP je zelo relevanten instrument, vsaj bil je v preteklih dveh letih, predvsem z vidika Evropola pa tudi iz vidika nacionalnih odkra, organov odkrivanja in preiskovanja glede na teroristične napade, ki so se zgodili v Evropi. Glede tega ste prejeli tudi dopis glede ozadja. Podatki iz porazuma TFTP so omogočili preiskave v nekaterih primerjih in kažejo na koristnost porazuma. Glede ugotovitev skupnega pregleda je poročilo potrdilo, da oba nadzorna mehanizma, ki sta na voljo, mehanizem, ki ga vodi Europol in mehanizem, ki ga izvajajo evropski nadzorniki, da oba mehanizma delujeta do, dobro. Europol je tudi v skladu s porazumom in izvaja nadzor ustrezno in tudi nadzor skladnosti deluje učinkovito in ustrezno. En element, ki bi ga rad izpostavil, je obdobje hrambe. V skladu s porazumom je obdobje hrambe lahko dolgo največ pet let in imeli smo možnost preveriti, da se to obdobje spoštuje. Tako da je nasplošno ta ocena spodbudna. Ameriško stran pa smo prosili, da se nekoliko bolj potrudi na naslednjih področjih, da se bolj potrudi pri vzpostavljanju stika z državami članicami in z Europolom, da bolj uporabljajo orodje, ki je že na voljo in je bilo zelo relevantno v primeru zadnjih napadov in tudi v primeru zadnjega napada včeraj v Londonu preverbe v okviru TFTP so bile podane strani zadevne, zadevnih držav članic in so bile tudi in informacije so bile tudi posredovane organom Združnega kraljestva. Tako, predsednik, porabil sem samo 17 minut, sedaj pa sem pripravljen prisluhniti vprašanjem. Najlepša hvala za to zelo podrobno predstavitev. Še enkrat hvala vsem kolegom, ki ste še vedno tu. Se opravičujem, da sem eh, za ta teden sestanke tako zelo natrpan, natrpal, tako da res zelo cenim, da ste še vedno tu. Kdo bo prvi? Pirke, Sofi, Monika utrujen sem, niti ne vem več, kaj počnem. Zanima me, ali bi radi spregovorili ali ne. Očitno sem izgubil vsakršen občutek za delo. Res prosim, da mi oprostite, ta mm, teden je bil res zelo utrujejoč. Birgit, prosim. Najlepša hvala in hvala za to poročilo. Zelo vesela sem, da ko gre za izvajanje in spoštovanje obveznosti, da se zdi, da je pri številnih točkah vse v redu, nekaj pa je še v odprtih vprašanj, kar je tudi ok. Glede širše slike pa. Čeprav razumem, bomo to pripravili pri skupni oceni. To ni bil predmet tega pregleda. Bi pa zastavila eno vprašanje, glede na to, da je šlo tu za pregled, me zanima, ali bi tole lahko upoštevali pri naslednjem pregledu. Dejali ste, da so zadeve sprejemljive, da zaenkrat eh, bolj ali manj vse poteka dobro. Me pa zanima, kako relevantna sta oba ukrepa, ko gre za boj proti organiziranemu kriminalu in terorizmu pred nekaj leti, se spominjam, sem pregledovala statistike glede tega, koliko zadetkov najdemo glede držav članic uh, v sistemu PNR. Ampak nikoli, in žal mi je, da je tako, nisem dobila nobenih statističnih informacij, v kolikšnem meri so se te informacije upoštevali, v kolikšni meri so prispevali k sprožitvi preiskav ali pa v kolikšni meri so te poizvedbe že bile del preiskav glede boja proti organiziranemu kriminalu in terorizmu. Morda imate vi boljši pogled, kolikšna je dodana vrednost tega mehanizma pri TFTP. Glede TFTP vlada splošno prepričanje, da je seveda vedno dobro se boriti proti organiziranemu kriminalu tako, da sledimo denarju. To je splošno prepričanje. Vendar pa se ponovno zastavlja vprašanje, ali to deluje če želimo, če si želimo ustvariti širšo sliko na področju organiziranega kriminala in terorizma, to sta področji, ki sta pogosto povezani. Torej, če želimo širše slike glede EU in ZDA, me zanima, ali ti dodatni ukrepi res so, zagotavljajo več znanja o tem, kar se dogaja. Glede TFTP me sploh zanima, ali je to relevanten relevanten instrument, da se zaustavijo nekatere oblike financiranja terorizma. Sto odstotnega prečevanja seveda ne bomo mogli zagotoviti, vendar pa me zanima, ali ste v preteklosti lahko pridobili podatke, ki so kazali na to, da smo s tem res lahko preprečili nekatere oblike financiranja terorizma. Najlepša hvala, Monika, prosim. Najlepša hvala, gospod predsednik. Tri vprašanja bi zastavila. Najprej. Nekatere države članice že uporabljajo PNR in so, že, in so si že nabrale nekatere izkušnje na tem področju. Gre za izmenjavo relevantnih informacij in za koordinacijo držav članic. Ali to poteka učinkovito? Ste opazili težave? Kakšne bi lahko že sedaj sklepali, do kakšnih težav bi lahko prišlo, ko bodo vsi vzpostavili sistem uh, PNR. Nekde smo imeli zamisel o evropskem PNR, na to smo zaradi zamud in pa razdrobitve dobili 28 sistemov PNR, sedaj pa poskušamo zagotoviti skupno korist, tako da se sistemi uporabljajo smiselno. Na konferenci Europola je profesor Neumann včeraj spet ponovil, da igra pomembno vlogo tudi mikrofinanciranje. Tako da ne gre samo za večje tokove financiranja, ki jih spremljamo v okviru TFTP. Zanima me, v koliki meri lahko tu sodelujete z državami članicami ali si izmenjujete dobre prakse. Kaj bi lahko storili za to, da bi identificirali morebitne storilce, kot smo videli v primeru napada v Londonu? To so namreč osebe, ki izvajajo manjša kazniva dejanja, ki ne potrebujejo veliko sredstev za to, da organizirajo takšen napad ali bi lahko tudi tu predvideni izmenjavo prek Europola. In pri TFTP bi me zanimalo, kako je s pristojnostmi. Tudi evropejci sedaj sodelujejo v programu TFTP, kar pomeni, da imamo tudi nekaj evropskih sil eh, pri ameriških kolegih. Zanima me, kdaj bomo imeli dovolj zmogljivosti, da to upravljamo sami, da ne zotavljamo samo naših informacij uh, ameriški strani. Kdaj bomo lahko oblikovali lasten sistem TFTP? Ne razumem namreč, uh, zakaj američanom zagotavljamo informacije na to, ko čakamo na rezultate. Če bi bilo bolje, da bi uporabili lastne zmogljivosti in zagotovili izmenjavo relevantnih podatkov ZDA. Hvala. Very much. Sophie, please. Najlepša hvala, Sofi. Najlepša hvala. Rada bi se navezala na zadnje pripombe. Takrat, ko sta bila sprejeta sporazuma PNR in TFTP, smo se spraševali, zakaj sami ne izvajamo teh preiskav, zakaj ne zagotovimo teh informacij preprosto ameriški strani. In dejali ste, da so zato krivi finančni razloge in zato da bi bilo s tem povezano veliko sredstva, če bi želeli vzpostaviti lasne sisteme. Vsaj, kolikor se spomnim, je bilo takrat govora o tem. Želela sem spregovoriti o tem, kar ste izpostavili. Gre za zakon o sodnem varstvu, ki velja za PNR ali za TFTP. Morda sem vas narobe razumela. Tu namreč vedno prihaja do težav. Sedaj smo še vedno tako rekoč v somraku izmenjave informacij s komisijo. Komisija je prvotno privorotno priznala, da so PNR in TFTP podatki izuzeti iz akta o zasebnosti in ta akt, ta zakon je nekaj čisto drugega kot zakon o sodnem varstvu. In eh, očitno, da komisija sedaj zamenjuje zakon o sodnem varstvu in zakon o zasebnosti. Zdi se mi, da žonglirate z obema zakonoma kar pa ni postransko vprašanje, tako da me res zanima, kakšna je vaša obrazložitev. Lahko bi oblikovali dopis a, za kolege, lahko pa to razložite tudi sedaj. Ali se američani res do sedaj še niso odločili, da bodo odpravili, razveljavili izjemo od zakona o zasebnosti glede podatkov PNR in TFTP? Ali bi lahko potrdili, da krovni sporazum torej dejansko v tem kontekstu ne velja. In zakon o sodnem varstvu tu ne igra nobene vloge. Bi lahko to potrdili? Hvala, Sofi. Judit? Najlepša hvala, predsednik. Zanima me, ali sem vas prav razumela. Dejali ste, da še noben potnik zaenkrat ni zahteval lastnih uh, podatkov PNR. Se upravičujem, če sem vas narobe razumela. Če pa sem vas razumela prav, me zanima, zakaj menite, da nišče še ni prosil za pogled v lastne podatke v PNR in zakaj ni prosil za popravek ali izbris? Ali je to povezano z neosveščenostjo glede tega, da se ti osebni podatki izbirajo v določenem sistemu? in dejali ste, da še vedno čakamo na sodbo sodišča glede sporazuma med EU in Kanado o PNR. Mislim, da vsi nestrpno čakamo na rezultat razprav, ampak. Eh, generalni tožilec je zelo, tožilec je zelo podroben in uh, zanima me tudi, kako bo z Mehiko, Korejo in Japonsko. Mislim, da so zaenkrat odprti tudi sporazumi s temi državami. In glede TFTP, mislim, da je sedaj prvič, ko nam uh, uradna oseba razlaga, da se podatki uporabljajo za nekaj. Morda je šlo samo za majhen zdrs, ampak dejali ste, da so včeraj zahtevali informacije od ZDA glede napada v Londonu. In mislim, da je to res prvič, da smo dobili nek dejanski upogled v to, kako se podatki uporabljajo. In prosim, da nas še naprej obveščate. Radi bi res prejeli oprijemljive dokaze o koristnosti TFTP-ja. In ne nazadnje, gospod predsednik, o evropskem TFTP-ju, o TFTS-u smo že razpravljali in zanima me, kakšno je trenutno stanje teh razprav. Sicer eh, nisem preveč optimistična, ampak eh, res bi bilo dobro, da bi to spostavili, da, to, da bi razrešili vprašanja varnosti podatkov v odnosu do ZDA. Helga Stevens in potem še kdo? Ne, Helga, prosim. Kolegas, Upam, da kurde. Najlepša hvala za besedo, predsednik. Najlepša hvala za obrazložitve glede TFTP-ja in glede PNR-ja. Informacije, ki smo jih prejeli, so dragocene in zdi se mi, da je nadaljna izmenjava informacij prav tako ključnega pomena. Gre za pravico do obveščenosti in pravico do varnosti. Ta dva elementa je treba uravnotežiti zahtevo po zasebnosti. In uh, v Belgiji to že začenjamo izvajati. Zanima pa me, ali to velja samo za potnike v letalskem prometu, kajti Belgija bi to rada razširila na železniški promet in na poštni promet. In uh, še po načrtih bi vas rada vprašala, ali so nekatere države članice že odobrile to ureditev? Če da, potem bi bilo dobro izvedeti kaj več o tem. Ali pa bomo tu postali, ostali samo pri potnikih v letalskem prometu? Hvala. Hvala lepa. A, sedaj pa je beseda vaša, gospod Luigi Sorika. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa vsem poslankam in poslancem za vaše zanimanje za to temo. Šel bom po vrznem redu. E, nekateri vaših vprašanj so bili podobni. Torej, kar se tiče zadetkov, ki jih uporabljajo države članice, o PNR, in pa a, glede TFTP, se strinjam, bi lahko zadeve še izboljšali, kar se tiče tega, a, koliko se obračamo na to. Ko bomo imeli evropski PNR, ko bo to delovalo, bodo države članice bolj usposobljene in bodo lažje izkoriščale oziroma koristile um, obveščevalne informacije tega sistema. Torej, ko bo to delovalo, eh, torej komisija je to najavila nek rok, potem bomo bolj koristno uporabljali podatke iz porazuma. Položaj pri TFT Eh, je različen. Zakaj? Zaradi uloge, ki jo ima Europol v TFTP. Europol eh, ima funkcijo filtra, Europol lahko poda pobudo za to, da se vzpostavijo stiki z ZDA in. Tako lahko na zahtevo države članice eh, zahteva podatke iz ZDA in potem lahko pošilja oziroma kanalizira te podatke v države članice. Podatki so na voljo in gospod predsednik. Z veseljem vam eh, te podatke damo na voljo na neformalen način. Potem, kar se tiče tega, ali, ali je TFTP lahko ustavil določeno obliko financiranja terorizma. In eh, to je povezano z um, mikrofinanciranjem, ki ga je omenila gospa Holmajer. Res je, da je zadnji teroristični, oziroma da teroristi pri zadnjih terorističnih napadih niso uporabljali ogromno denarja. Dobili so pomembno vsoto denarja za usposabljanje in pa za to, da so se lahko organizirali. Ne moramo samo, upoštevati samo denarja, ki se je dejansko uporabil za izvedbo napada. Torej, zadnja analiza Evropske komisije iz leta 2013 ko je bilo dejano, da ta FTP ni primeren iz različnih eh, razlogov. Eden od razlogov so bili stroški, to pa so še drugi razlogi, kot je naprimer očinkovitost eh, možnega TFTP Evropske unije. Torej, od takrat se je varnostni položaj spremenil. Večkrat ste slišali reči, da Imamo sedaj več terorizma, ki izvira iz Evropske unije in kot veste, TFTP ne pokriva transferjev znotraj evroobmočja, pa tudi zunaj ne. Torej, zato je komisija ponovno sporožila oceno v kontekstu ideje, da bi imeli nek evropski TFTP oziroma TFTS v um, poročilu o napredku, ki ga je izdal gospod King, komisar King, uh, je zapisano, da so se dela začela in da se pripravlja ocena vpliva. Tako da bomo lahko ob koncu tega leta eh, predložili konkreten predlog za eh, TFTS EU ali pa tudi ne bomo dobili tega predloga. Torej, to bo pokrivalo tiste področje, ki jih TFTP ne pokriva in to bo tako rekoč dopolnilo za to, da bi imeli evropski TFTP. Potem, uh, kar se tiče pravne varnosti, bi želel bi si da, torej, to se, s tem smo začeli leta 2015, torej zakon o sodnem varstvu. Imamo krovni sporazum, ki se ne uporablja neposredno za PNR, ta ima svoje lastne varovalke ampak eh, to bomo upoštevali v, v naslednjem vrednotanju in to bomo upoštevali v, v drugi polovici leta, namreč da bi u, ocenili učinkovitost varnostnih jamstev v luči novega zakona, ki je bil uveden. Potem, gospe iz Argentini, povem sledeče, da nihče ni prosil eh, ratifikacije eh, posredovanih podatkov. O tem smo bili obveščeni. Torej, uh, uradnik službe za varstvo zasebnosti nas je o tem obvestil. Obstaja veliko materijala, veliko podatkov glede preglednosti. Zato, da bi lahko uporabljali instrumente, ki so to za vse potnike. In gospe Sargentini povem še nekaj o tekočih pogajanjih. Imamo ta hip samo ena odprta pogajanja in sicer z Mehiko. Evropska komisija je dobila mandat leta 2015. Pogajanja pa sedaj uh, so zastala in uh, Potem imamo tu še druga pogajanja. Z Japonsko mi smo jasno povedali, da eh, ne bo nobenih eh, pogajanj, preden ne dobimo mnenja uh, sodišča Evropske unije. Direktiva PNR ne predvideva tega, da bi pokrivali druge oblike prometa. Res je, da nekatere države članice delajo v neformalni delovni skupini, v kateri poskušajo oceniti, ali bi bilo to potrebno ali ne. Evropska komisija ta hip ne ukrepa na tem področju. Radi bi razumeli potrebo in pa proporcionalnost eh, ukrepov, ki jih izvajajo države članice. Tako da bomo ocenili, ali je to proporcionalno in potrebno. Hvala lepa. Sofi, bi želeli podati še kratko dodatno vprašanje? Da. Ali si želim, da bi mi zadevo pojasnili pisno? Kar se tiče krovnega sporazuma, torej ta bo deloval za PNR in TFTP. Mislim pa, da ste dejanje ravno obratno. Torej, eh, eh, tukaj gre za to, da bi eh, priklicali zakon o varstvu zasebnosti, ki bi veljal za PNR in TFTP. Komisija je pisno zapisala, da se je to zgodilo. In vsakokrat, ko o tem spregovorim v razpravi ali v pismih ali pa v pismih parlamentarnih vprašanjih, dobim nejasna odgovora. Videti je, da se zadeve porazgubijo in očitno komisiji sami ni jasno, kaj se dogaja. Torej, res, res bi prosila, da mi pisno odgovorite, torej, da mi Evropska komisija pisno odgovori. Pa ne, želim samo en odgovor, eno pojasnitev, ne iz različnih služb Evropske komisije, kje smo. Torej, zakon o eh, pravnem varstvu, potem eh, okvirni sporazum in pa uh, pravna varstva. Torej. Birgit, da, kratka bom. Se upravičujem, da sem se napačno izrazila. Kar se tiče zadetkov PNR, je bilo moje vprašanje sledeče. Da, vem, da včasih pri vrnotenju dobimo obvestilo, da so nam ZDA povedale, da smo dali informacije državam članicam o možnih eh, zadevah in da gre za kriminalce. Vprašanje pa je, kaj so države članice storile s temi informacijami, ali so kaj storile in ali je eh, bila posledica potem eh, kakšna kazenska preiskava ali pa odločitev sodišča. Kajti prepričana sem, da nisem sl slišala ni nič o tem, da bi to spremljali nacionalni parlamenti. Torej, zanima me, kakšna je učinkovitost, ali te podatke sploh uporabljamo in ali preverjamo, ali je kaj za temi podatki, takrat, kadar nam ZDA podajo informacije. Ali pa te zadeve pač zmečamo v predal in eh, teh stvari potem nihče ne pogleda. No, prosim, da ste zelo kratki vous en conviendrez. Ah, voilà. voilà. Morate priznati, da doslej še nisem zlorabila pravice, da se oglasim. Torej, rada bi se navezala na to, kar je povedala gospa iz Argentini, kajti eh, moja reakcija je bila identična. Rekli ste, da ni prišlo do zahtev do dostopa do podatkov in tudi ni prišlo do zahtev do popravkov. Kaj to pomeni? Ali ni primerno, da se vprašamo, da če morda obstaja še kakšna težava glede podatkov, informacij in možnosti, ki jih imajo državljani da, do, za dostop do teh informacij. Torej, kakšna jamstva nudite na tem področju? Hvala lepa. Luigi. Ali lahko prosim na kratko odgovorite? Torej, eh, za gospod Infeld. Da, razumem, eh, prav imate in eh, gotovo eh, boste eh, prejeli skupni odgovor Evropske komisije. Kajti po pravici ste to omenili, to je zelo kompleksna zadeva, ki jo pokrivajo številne službe Evropske komisije. Nesporno pa boste prejeli odgovor. Potem, gospa Sipel, spremljanje. No, mi nimamo informacij o tem, ali so države članice ali pa kako uporabljale to. Tekom izvajanja direktive PNR eh, je Evropska komisija, to je komisija odigrala svojo vlogo in torej tekom izvajanja bomo tudi eh, sposobni odgovoriti na vaše vprašanje. In kar smo ugotovili je sledeče. Um, Ministrstvo za domovinsko varnost je podalo dovolj informacij potnikom in sicer eh, preko informacij, ki so na voljo na spletni strani ali na letališčih. Torej, potniki imajo na voljo informacije. Eh, to smo eh, formalno zahtevali in tudi dobili smo pogled to dokumentacijo. Povedali so nam, da noben potnik ni uporabil tega instrumenta, ki pa je potnikom vsem na voljo. Hvala lepa, Luigi. Za konec bi se eh, rad eh, Luigiju Soreki lepo zahvalil. Zahvaljujem se vsem. V Libe smo imeli zelo naporen teden. Zahvaljujem se tudi osebju. Torej, hvala lepa za vaše trdo delo v tem zelo zahtevnem tednu. Hvala lepa tudi vsem poslankam in poslancem, eh, ki ste zagotovili obravnavo eh, tega izredno intenzivnega delnega reda ta teden. Vsem želim lep konec tedna in hvala lepa za vaše sodelovanje.